Ir kirija pradedas. Kirijas ir kiri sinadelfi, kirija epitrope, arhizi ir sinadelfi. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, gospa komisarka, začenjamo z današnjo razpravo. Začenjamo kar s prvo točko na dnevnem redu. Gre za poročilo gospe McCarthy, direktiva o medijaciji v državah članicah priporočilo zvane direktive o medijaciji držav šajcah, njenem plivu na medijacijo in sprejetju strani sodišč. Besedo damo poročevalki, gospe McCarthy, štiri minute imate na voli, izvolite. Uh, well, I... Najlepša hvala. Mislila sem, da imamo šest minut, vendar sem pripričana, da mi bo uspelo v štirih minutah. Najprej bi se rada zahvalila kolegom in.